Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedete svoje mesta. La séance est ouverte. Seja se začenja. Kolegi in kolegice, upam, da lahko spremete osnutek dnevnega reda, ki ste ga dobili. Gospa podpredsednica Georgieva je potrdila svojo prisotnost, pridružila se nam bo danes ob pol dvanajstih. Govorila bo o novih pobudah o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji. Ravno zato bomo morali malce spremeniti dnevni red in sicer takole. do povdan bomo eh, malce premešali točke na njenem redu. Najprej bomo prisluhnili predstavitvi poročila o misiji v Turčiji, ki smo jo obiskali pred mesecem dni, nekateri izmed nas. Na to osma točka. Gospa Gardia Zabal bo govorila o skrbniškem skladu za Afriko, posledice za razvoj in humanitarno pomoč na to poročilo z trialoga z dne 14. marca 2016, proračun za leto 2017, na to predstavitev delovnega dokumenta o pilotnih in pripravljalnih ukrepih v proračunu za leti 2016 in 2017 in na to še šesta točka, zadnja točka, danes do povdan predstavitev gospe Georgijeve o novih pobudah o zagotavljanju nujne pomoči gre za odziv na pripombe gospoda Fernandeža seje eh, koordinatorjev. Govorili smo o sestavi eh, strokovne skupine komisije. 16.30 na to glasovanje, proračun za leto 2017 eh, bomo obravnavali približno okoli eh, petih, na to pa za zaprtimi vrati o različnih eh, elementih varnosti. Na prejšnji seji, kjer sta bila tudi generalni sekretar parlamenta in podpredsednik Viland, smo govorili o katerih eh, zadevah, šlo je za javno eh, razpravo in eh, ti podatki bi lahko prišli v roke morebitnih kriminalcev, tudi teroristov. Ravno zato smo se odločili, da bo tokrat ta razprava potekala za zaprtimi vrati. Izredna seja odbora za proračune bo potekala 23. marca od 9. do 11.30 v 2Q2 v zgradbi Jan. Govorili bomo o skupnih eh, proračunskih zmožnostih eh, evromoča. Koordinatori so danes eh, zjutraj določili datum 15. junija za skupno javno predstavitev eh, z več različnimi eh, odbori o krizi, migranski krizi. Glede misije v Libanonu in Jordaniji smo se odločili, da bo tam potekala od 16. Eh, maja do 19. maja, od ponedeljka do četrtka torej določili smo tudi poročila za lasno poročilo, eh, poročilo na lasno pobudo o skupni kmetijski politiki, kateri instrumenti bi lahko prišli prav za zmanjšanje volatilnosti eh, cen na trgu. Gospod Ali bo eh, poročevalec. Na to. Obramba na osnovi člena 53, predsednik bo poročevalec in pa prihodnost odnosov eh, med AKP in EU, kaj se bo dogajalo do leta 2020, skupina socialistov in demokratov bo izbrala poročevalca. In na to še makrofinančna pomoč za. Tunizijo. Poslali bomo pismo odboru INTA. Koordinatori so se odločili, da pišejo komisiji v zvezi s problematiko vrtljivih vrat. Gre za primere nekdanjih komisarjev in njihovih eh, novih služb, ki so jih eh, nastopili po koncu mandata. Gre za vprašanje eh, nadomestil in kompatibilnosti z določbami za preprečevanje navskrižja interesov. Gospod Tarant je bil ti, ki je izpostavil te točke in zato bomo poslali pismo komisiji, zato da bi razjasnili te zadeve. Toliko o tem. Prejeli ste zapisnike 27. oktober 2015, 27. januarja 2016, 15. februarja, 18. februarja in 23. februarja. Imate, imate kakšne komentarje v zvezi s temi zapisniki? Če ne, so ti zapisniki s tem potrjeni. Sedaj pa misija v Turčiji. V imenu delegacije članov in članic našega odbora, ki je obiskala Turčijo, bi rad predstavil poročilo te misije, kjer najdete eh, naše sklepe in komentarje. Vsebuje tudi glavna sporočila in zaključke, do katerih smo prišli. Ta misija je pomemben prispevek k trenutnemu delu odbora za proračune. Razvoj dogodkov po tej misiji je potekal v dramatičnih pogojih. Imeli smo uh, prekinitev ognja v Siriji, nekaj upanja uh, na tej strani. Putin se je odločil za delni umik vojske. Nekatere evropske države so se odločile, da zaprejo balkansko e, pot, ki jo uporabljajo begunci. Razmere v Grčiji so se poslabšale, odkar e, je bila zaprta meja z Makedonijo, pa tudi eh, z Bolgarijo. Turčija je na mizo dala nove zahteve o finančni podpori. Voditelji Evropske unije bi lahko to potrdili eh, na vrhu, ki bo potekal v petek. Odbor za proračune je izpostavil določene pomisleke, kar se tiče eh, postopka, ki ga uporablja komisija. Smo v stalnem. Stiku z njimi. prepozno smo bili obveščeni, imamo zgolj možnost, da rečemo da eh, predlogu, ki ga je sprejel eh, svet na osnovi predloga komisije. Nova delegacija odbora za proračune bo obiskala Libanon in Jordanijo in eh, malce prej sem že povedal, kdaj. Na ta način bomo lahko sledili uh, izvajanju zavez eh, konference donatorjev, ki je potekala v Londonu v začetku meseca februarja. O tem bomo govorili dobršen del tega leta, če ne celo leto. To seveda vpliva tudi na eh, umestno revizijo večletnega finančnega okvira. Dobili ste osnutek poročila. Mislim, da smo vas o tem obvestili. Zahvaljujem se Gjomu Rejo, ki je pripravil te dokumente z nekaterimi glavnimi sporočili skupaj z ekipo sekretarjata. Ta dokument smo razposlali prejšnji teden, Več vas je že podalo svoje komentarje, naprimer Ernest Maragal, pa tudi Jens Geier. Te komentarje smo na to vključili v a, eh, poročilo. Mislim, da dokument paža eh, precej vedno sliko tega, kar a, eh, smo počeli obiskali smo taborišče blizu Gaziantepa in eh, bili smo presenečeni nad kakovostjo eh, tamkajšnjega obiska. Milijon petsto eh, tisoč sirskih beguncev je v Turčiji, ampak zgolj nekaj več kot 200 tisoč jih je nastanjenih v taboriščih, veliko jih je eh, blizu eh, meja, veliko je otrok, verjetno tam nekje blizu 400 eh, tisoč otrok, ki se ne šolajo. Razmere so težke. Ko je Turčija začela sprejemati prve begunce, so verjetno menili, da eh, se bodo lahko sirci kmalo vrnili v svojo državo. Ampak nažalost je to situacija, ki eh, traja že dolgo časa in se je še poslabšala. Ti otroci so tako štiri leta oziroma pet let eh, v takšnem položaju. Mislim, da je bila včeraj obletnica tistih prvih obrisov vojne, Eh, v Siriji iz leta 2011. 22 eh, milijonov Sircev je takrat živelo v državi, 5 eh, do 6 milijonov jih je Sirijo v tem času zapustilo. Odšli so v Evropo, odšli so v Turčijo, v Libanon, v Jordanijo. Nekateri so tudi drugot približno 4 eh, milijone sircev podpira režim Bašarja al-Asada. 8 milijonov jih je znotraj Sirije, ampak so notranje razseljeni. So begunci znotraj lastne države. Od napada na Alepo pred mesecem dni je zadeva še, eh, situacija še bolj zaostrena in kar se tiče proračunskega vidika, se moramo zavedati, da bo verjetno treba zagotoviti pomoč za eh, sirske begunce v Siriji. Vprašanje je, kdaj bo spet zavladal mir v tej državi. Vprašanje je tudi, kako najbolje eh, razrešiti to vprašanje. Mir je verjetno najboljši odgovor na uh, begunski tok in vprašanje je, če smo pripravljeni zagotoviti sredstva uh, za to humanitarno in geopolitično uh, situacijo. Imeli smo že več stikov z lokalnimi oblastmi, uh, preživeli smo dan v Ankari in pa v regiji Gaziantep. V Ankari smo se srečali s predstavniki eh, vlade, ki eh, izgubljajo eh, potrpljenje, ki želijo finančno pomoč, ki jo je oznanila Evropska unija. Ti predstavniki vlade so kritizirali počasne, kompleksne postopke Evropske unije pogosto so izrazili tudi svoje razočaranje na tem. Turčija vsako leto prejme 650 eh, milijonov evrov predpristopne pomoči in eh, gospodarsko stanje je razmeroma eh, dobro. V Ankari se veliko gradi ko potujemo po jugu eh, Turčije, se vozimo po avtocestah, eh, ki imajo dvakrat po tri pasove. Tudi industrija se razvija. Turki bi morali narediti več za nadzor eh, nad migranti, ki potujejo na grško obalo iz Turčije. Slišali smo torej kritične besede. Če želimo postopati hitreje, potem eh, potrebujemo eh, neko mero zaupanja. Če želimo eh, imeti zaupanje, potem moramo zagotoviti transparentnost. Če želimo biti hitrejši, potem je treba uporabiti strokovne institucije, naprimer eh, Evropsko investicijsko banko, pa tudi BERT. Evropska investicijska eh, banka daje posojila v višini 2 milijard eh, vsako leto. Imamo pravo partnerstvo. Kati Piri je eh, poročevalka za eh, Turčijo v odboru AFE, danes je z nami, pozdravljamo, pozdravljamo in čez nekaj trenutkov ji bom tudi predal besedo. Poskušali smo razumeti, kako se bo izvajala ta proračunska pomoč za Turčijo. Eh, Naši sogovorniki so dejali, da so pripravili ocene in da so pripravljeni začeti izvajati projekte. Osredotočajo se naprimer na gradnjo šol, eh, v kateri bodo lahko eh, šolo obiskovali eh, vsi ti otroci, ki danes nimajo dostopa do izobraževanja teh 350-400 tisoč otrok. Turki so srcem omogočili dostop do trga dela, kar je eh, nekaj novega, tako bodo lažje sodelovali v eh, ekonomski sferi v tej državi. Imamo določene težave na področju koordinacije, ki jih moramo razrešiti. Sodelujemo eh, s predstavništvi večine držav članic, ki imajo svoje sedeže v Ankari in pred Evropsko unijo je velik izziv. In to je koordinacija vseh teh eh, projektov, vseh teh ukrepov evropskih institucij, pa tudi nacionalnih institucij. Zagotoviti moramo učinkovitost eh, lokalnega delovanja. Tukaj se bom ostavil, tukaj bom končal. Eh, gospod Piri pa bom prosil, če lahko spregovori. In na to bom prosil tudi kolege in kolegice, ki so sodelovali eh, na tej misiji, da se oglasijo. Gospa Piri, izvolite, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala vašemu odboru za tako eh, dobro poročilo z te misije. Zanimanjem sem eh, ga prebrala in mislim, da vsebuje nekatera dobra sporočila, ki jih je treba prenesti onkraj tega odbora za proračune. Sama sem izpostavila dve ključni sporočili vašega eh, poročila. Mislim, da se bomo morali še naprej trdo boriti za to, da dosežemo te cilje. Eden od vaših sklepov eh, je naslednji. Ne smemo se osredotočiti zgolj na tiste ljudi, ki živijo v eh, taboriščih. 90 odstotkov sircev ne živi v taboriščih v Turčiji. Vprašanje je, kako se osredotočiti na eh, skupnosti gostiteljice. Ko obiskujemo različna mesta v Turčiji, lahko vidimo, da je v nekaterih mestih več kot 50 odstotkov prebivalstva eh, beguncev. Dolgoročno gledano moramo torej rešiti to občutljivo vprašanje. In jasno je, da ko je govora o vključevanju v družbo, moramo narediti nekaj v sodelovanju s temi skupnostmi, ki eh, begunce gostijo. In to bo eden od večjih izzivov eh, dodeljevanja teh sredstev. Kako doseči ta cilj? Še eno stvar je vaš odbor izpostavil kot eh, ključno sporočilo. Ta finančni instrument ne bo. Eh, učinkovit, brez eh, sodelovanja eh, s turškimi oblastmi in brez sodelovanja s civilno družbo. To je ključnega pomena. Vem, da sem obiskala vaš odbor, ko ste pripravljali ta sporočila in govorili smo o tem, kakš, kako različna so sporočila iz Bruslja. Eh, naprimer Bruselj pravi, da ta denar ne sme romati v roke turške vlade. Razumem to retoriko, razumem namen te retorike, ampak po drugi strani eh, obiščete Turčijo, slišite, slišite, kaj pravijo nevladne organizacije in lokalne oblasti, ki pravijo, da morajo sodelovati pri tem, da morajo. Uh, pomagati pri učinkoviti rabi teh sredstev. To je nekaj pomembnega in kot parlament bomo morali ugotoviti, kako eh, zagotoviti takšno delovanje. Ne pravim, da eh, moramo denar poslati v Ankaro, ne gre za proračunsko podporo z tega vidika, ampak sodelovati moramo z lokalnimi eh, deležniki, to so lahko včasih lokalne oblasti ali pa nevladne organizacije, ki delujejo na lokalni ravni. Naslednji mesec v aprilu bomo na plenarnem zasedanju obravnavili dve poročili na temo Turčije in begunske krize, vsaj z nekega vidika. V odboru za zvonanje zadeve imamo letno poročilo v Turčiji, eh, sama sem eh, poročevalka za to poročilo. Upoštevala bom eh, vaša ključna sporočila. Če menite, da moramo še kaj upoštevati, potem lahko pripravimo predloge sprememb in sama bom z veseljem koordinirala pripravo teh predlogov skupaj z vami na to pa še odbor za državljanske svoboščine, odbor Libe, eh, ki prav tako pripravlja poročilo o migracijah. Velik del tega poročila eh, se posveča Turčiji in temu finančnemu instrumentu. Tudi z eh, tega vidika je treba zagotoviti koordinacijo, upoštevati je treba vaše sklepe in upoštevati komentarje, ki ste jih podali Eh, in jih unesti v to poročilo. Ta misija mora vplivati na naše zakonodajno delo. To je eh, moj nasvet. Nekaj vprašanj za vaš odbor. Zanima me, kako boste spremljali razvoj dogodkov po tej misiji. Svet je dejal, da bo v naslednjih mesecih poskušal pospešiti izvajanje tega finančnega instrumenta. Uh, Pogovarjajo se tudi o dodatnih sredstvih. Zanima me, kakšna je vloga parlamenta eh, na tem področju, kakšna je vloga vašega odbora, kako eh, lahko zagotovimo, da bomo dejansko sodelovali pri tem projektu, kako lahko zaščitimo vlogo parlamenta pri eh, zagotavljanju teh sredstev in spremljanju izvajanja teh sredstev. Še en komentar ima. V vašem poročilu nisem zasledila nobene omembe uh, naslednje točke. Če se ne motim, uh, komisija na to begunsko krizo ne gleda uh, skozi prizmo spola. Glede na to, da uh, pri vseh naših proračunskih odločitvah obravnavamo tudi ta vidik, je čudno, da tega ne bi počeli pri Turči. Hvala toliko z moje strani in hvala še enkrat za uh, vaše dobre komentarje. Najlepša hvala, gospa uh, Eh, piri za vaše komentarje. Hvala tudi, da eh, ste bili eh, pripravljeni pomagati pred misijo, pomagati pri pripravah. Nekdo, ki dobro pozna situacijo v Turčiji, v Turčiji mi je povedal, da je naša težava ta, da nimamo neke prave vizije ne vemo točno, kaj bi bilo treba narediti. Nismo imeli eh, neke jasne linije, neke rdeče niti, nismo imeli pravega eh, vodenja in včasih smo eh, govorili različne stvari. V Turčiji in v Kijevu pred letom dni sem ugotovil, da se Eh, ekipe na terenu soočajo s težavami, ko poskušajo začeti izvajati določene projekte. Stvari trajajo dolgo časa. Naprimer, kar se tiče eh, sredstev z naslova skrbniškega eh, sklada za Sirijo. Našli smo sredstva za uh, predpristopno eh, schemo za 2016 in 2017, ampak eh, nismo mogli rešiti vseh vprašanj na terenu. Eh, potrebe na terenu so nujne. Gospa Modi, izvolite. Yes, just, um... Najlepša hvala. rada bi podprla to delo. To je zelo eh, pomembno delo in eh, zelo pomeni elementi, za katere se porablja evropski proračun. Hvaležna sem še posebej Kati, da nas je obiskala in eh, da je spregovorila o razmerah. Dotakniti sem se želela zadnje točke, ki ste jo izpostavili v zvezi z vidikom spola. Jasno bi rada povedala, da je treba zagotoviti, da se ta denar porablja za specifične projekte, da spremljamo učinkovitost, spremljamo uspešnost uporabe teh sredstev. Eh, osredotočiti se moramo na eh, ženske, pa tudi na otroke, ki so begunci v Turčiji in drugot. To sem želela izpostaviti, paziti moramo, da eh, ta tema ne bo stala, obstala nekje ob strani, ampak moramo okrepiti sredstva v ta namen. Najlepša hvala, gospod Denano. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročilo, ki ste ga podali, je precej uh, dobro. Videli smo nek uh, primer taborišča, nismo pa videli celotne slike. Zatem se skriva precej več. Uh, vprašanj. Sprašujem se, kaj se skriva za besedami turških eh, oblasti. Eh, vsi so bili zelo dosledni, zelo eh, enotni. In skrbi me tudi razvoj dogodkov v turški politiki. Predsednik je vse prisoten, Eh, postaja diktator, napada eh, medije in to bo velika težava. Kako pomagati Turčiji? Prav imate, da eh, veliko improviziramo. Ne vemo, kam gremo, ne vemo točno, kaj počnemo. Po eni strani uporabljamo del evropskega proračuna, po drugi strani pa uporabljamo proračune držav članic. Kako vse to organizirati, kdo bo prejel denar, kako eh, prek kakšnih postopkov in tako naprej. Veliko vprašanj se poraja eh, z tega vidika. Mislim, da moramo zahtevati na ravni parlamenta, eh, da sodelujemo pri vseh teh finančnih instrumentih, Eh, na področju migracij. Ne zgolj pri tistih schemah, ki neposredno izhajajo iz evropskega proračuna. Mislim, da je naša vloga eh, koordinatorja izjemno pomembna. Preden eh, zagrizemo v to problematiko, moramo imeti nek dober načrt. Načrt, ki ga sprejmejo turške oblasti, ki ga sprejmejo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tem, ki ga spremljajo vsi ostali. In mislim, da se moramo osredotočiti eh, predvsem na nevladne organizacije. Pomagati moramo nevladnim organizacijam, ampak ne preveč razpršeno. Potrebujemo zelo jasen načrt za eh, omogočanje dostopa do teh finančnih sredstev. Mislim, da se je delegacija naučila marsičesa, eh, kar se dogaja v Turčiji. Mislim, da moramo še naprej delati in spremljati razvoj dogodkov. Hvala. Si, Najlepša hvala, gospod Fernandeš. Hvala, gospod predsednik. Rešitev tega problema je naše poslanstvo Evropske unije, celega človeštva in Evropske unije še zlasti kot vodilne na svetovni ravni. Je to problem ki pritiska na njene meje in prav zaradi tega ima Evropska unija še večjo vlogo in mora voditi usklajeno delovanje ter okrepiti eh, svoje delovanje na tem področju. Ampak menim, da če bi države članice izpolnile to, kar smo se dogovorili, bi imeli na voljo rešitve za ta problem. In glede na to, da eh, niti posojila niso bila dovolj za to, da bi države članice izpolnile eh, svoje obveznosti. Eh, imamo pa zdaj teh 3 milijard eh, evrov sredstev iz proračuna za pomoč in poleg tega imamo še druge dodatne. Eh, dodatna sredstva, še dodatne dve milijardi, ki bodo razdeljene državam članicam za to, da se bomo, bodo zdaj naknadno ukvarjali s tem problemom. Ampak nekaj bi želel poudariti. Govorimo o beguncih. Pet milijonov jih bo. Deset odstotkov je v begunskih centrih, 90 odstotkov izven njih. Eh, med njimi je zelo veliko mladih in te generacije ne moremo kar izgubiti ne morejo izgubiti možnosti za izobraževanje in za to, da zasledujejo svoje življenjske canje in cilje. In na tem področju bi morala Evropska unija poskrbeti za to, da ta generacija ne bo izgubljena generacija in da ne bo postala lahek plen ekstremistov. To je prva točka. Ne smemo izgubiti te mlade generacije ljudi. Potem pa bi še nekaj želel povedati in sicer, uh, glede na to, da govorimo o beguncih. Ampak med temi begunci so tudi taki, ki jim ne uspe biti begunci, pa naj povem, kaj s tem mislim. Najprej to veselje, ki ga izražajo, zaradi tega, ker je prva stvar, za katero so se prizadevali, svoja varnost. In njihovi sodržavljani niso vsi uspeli prečkati eh, meje in so še zmeraj v nevarni situaciji. In govorimo zdaj o 11 milijonih sircev, ki živijo v pomankanju. Eh, v hudih težavah in ki so še vedno eh, cilj napadov. Zato ne smemo pozabiti, da ne moremo govoriti zgolj o načrtu za begunce, ampak moramo poskrbeti tudi za ta nujni načrt za pomoč tem področjem, kjer je še vedno toliko ljudi, ki jim ni uspelo postati begunci. Uh, ker je treba poskrbeti tako za te begunce, kot za tiste, ki jim ni uspelo zbežati iz Sirije. Tako da ima Evropska unija tudi pri tem svojo odgovornost, da bo poskrbela za to, da se pripravi mirovni načrt za to območje in to hitro in učinkovito. Zdaj pa Evropska investicijska banka in te velike vsote ki jih daje na voljo. Govorimo o dveh milijardah evrov za naložbe v zadnjem letu eh, zaradi potreb po izgradnji določenih infrastruktur. Ne pozabimo, da, smo, da je treba zgraditi šole prav za begunce. Če jih imamo uh, več milijonov in od tega jih je 90 odstotkov izven begunskih centrov, je jasno, da bomo morali zgraditi tudi infrastrukture uh, eh, za nje in zato se moramo povezati in uh, upoštevati vse te različne vire pomoči, se zavedati tudi uloge Evropske investicijske banke pri tem in to uporabiti. Hvala lepa. Hvala, gospod Maragal. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. mislim, da je bil obisk uporaben, pozitiven. Mislim, da sedaj poznamo dejanske potrebe. Imeli smo priložnost eh, oceniti, ugotoviti, kaj se tam dogaja. Sklepi in eh, poročilo so natančni, korektni. Rad pa bi povedal, da je eh, jezik eh, zelo pazljiv, kar je eh, razumljivo. Na nek način igramo isto igro, kot jo turške oblasti igrajo z nami. slišali smo tisto uradno resnico. Včasih se eh, nam je zazdelo, da eh, ta resnica ni bila ravno celovita, da so na kaj pozabili. Ni nujno, da so lagali, ni nujno, da je šlo za laži, ampak nismo vedno dobili celovite slike. Naj se dotaknem ključnih točk. Prvič, mislim, da jasno vidimo, da globalne slike ne moremo imeti. Na četrti strani poročila piše, da uh, bi lahko imeli sedem različnih finančnih eh, virov. Koordinacija, eh, dopolnilnost, vse to je izjemno pomembno. To je prva stvar. Poskrbeti moramo za konsolidacijo. Eh, govorili smo o akcijskem načrtu, naprimer, gre za to, potrebujemo nekakšno bolj celovito vizijo, eh, strateško vizijo naših eh, načrtov na, ra, na tej ravni srednjeročno, tako da bomo vedeli, kaj lahko naredi vsak izmed nas temu moramo dodati še sredstva in projekte držav članic, ki tega, eh, tega zaenkrat še nismo dodali. Ne vemo točno, koliko sredstev eh, bodo dale države članice na mizo. Ne vemo točno, kakšni so vsi ti projekti. Na to vprašanje beguncev v Turčiji. Vprašanje je, kaj se dogaja z desetimi odstotki v taboriščih. Lahko ocenjujemo, lahko sprejemamo odločitve, lahko eh, pripravljamo pozitivne ocene tega, kar se dogaja v taboriščih. Prepričan sem, da eh, pogoji v vseh taboriščih niso enaki, ampak prav. Takšna je pač hipoteza. Vprašanje je potem, kaj se dogaja z 90 odstotki eh, beguncev, ki so zunaj taborišč. nobenih informacij nimamo o tem, kaj se dogaja z njimi. Vemo, da so nekateri od teh 90 eh, odstotkov eh, begunci, ki odhajajo iz Turčije eh, proti Grčiji. Vprašanje je, kako Eh, turški ukrepi vplivajo na ta eh, tok beguncev. Vprašanje je tudi, kakšna je vloga eh, mafije teh tihotapcev. No, dovolite, da nadaljujemo v španščini. Ne vem, če ste videli podobe iz Egejskega morja pred turško obalo v zadnjem tednu eh, z čovnom, v katerem je, so bili otroci in uh, na obali pa turški obalni stražar, ki je prav fizično se lotil teh ljudi na ladji, uh, tepel jih je. In zdaj, če je to znak za to, na kakšen način turške oblasti uh, prispevajo k zajezitvi pretoka beguncev v, Gr v Grčijo. Mislim, da je to delna slika realnosti, s katero se tukaj soočamo. Potem pa še nekaj. Tu tvegamo, da ko nam bo uspelo ugotoviti, kaj se dejansko dogaja, koliko sredstev se troši in kdo to troši, eh, in bomo morda imeli neko skupno strategijo, nek akcijski načrt ali kaj takega in ko bomo lahko dejansko si porazdelili našo odgovornost, mislim, da se bo situacija spremenila v drugo smer, zato ker dogovor že imamo. In eh, tako uh, mislim, da m, mm, že prispevamo k uh, koncu oboroženih spopadov v Siriji in potem se bo počasi tudi ta humanitarna situacija spremenila. Vsekakor pa imamo tukaj zelo veliko tveganje in to, da bomo kot Evropska unija slabo in prepozno odgovorili na to situacijo. In zato sam pozivam delegacijo, k, tem, k, k vsej resnosti in, in uh, v bistvu se zahvaljujem delegaciji za vso resnost, s katero je vodila to misijo v Turčiji. Hvala, gospod Maragal, gospod Zani. Ja, hvala, gospod predsednik. Vesel sem, da slišim, da so kolegi z zadovoljstvom sprijeli to misijo, saj so sprijeli tudi predlog eh, koordinatorjev pred eh, kakšnim mesecem. Rezultat misije je bil tudi zelo koristen in eh, tudi sam se pridružujem mnenju kolegov v zvezi s tem. Res je bil ta teden izredno intenziven. Nam je pa omogočil, da smo si ustvarili širšo sliko o tem, kaj se v Turčiji dogaja in o tem, kaj lahko kot Evropska unija storimo eh, pri iskanju rešitve za ta problem in pri razumevanju teh eh, dogovorov med državami članicami Evropske unije in Turčijo, eh, ki so predmet številnih kritik. Kolega Marajgal je zelo dobro obrazložil, zakaj gre. Mi smo lahko tudi dobili svoje mnenje eh, na podlagi tega, kar so povedali turške oblasti. Če jim bomo dali ta denar, 3 milijarde ali 6 milijarde ali koliko pa že, v bistvu ne moremo biti pripričani o tem, na kakšen način bodo ta sredstva porabljena. In zato. V zvezi s tem, eh, skozi pogovore s predstavniki turških oblasti, nismo dobili nobenih zagotovil. Ravno nasprotno, pogosto posredno ali neposredno sporočilo, ki eh, je pomenilo, dajte nam ta denar in ne skrbite preveč za to, kako ga bomo mi porabili. Zato je škoda, da v okviru teh pogajanj niso pristojnosti in znanje odbora za proračun iz Evropskega parlamenta bile dovolj upoštevane, zato ker smo prav mi izpostavili, katere so kritične točke v teh pogajanjih in sodelovanju. Eh, mislim, da to, da Evropska unija da Turčiji denar za to, da bi ta bolje upravljala s priseljenskimi tokovi proti Evropske uniji, se nam že na začetku ni zdela najboljša rešitev. Po tem obisku pa smo še manj prepričani o tem. Računsko sodišče Evropske unije je zelo dobro to zapisalo tudi v poročilu za leto 2009 v točki, ki zadeva sredstva, um, ki so bila dana na voljo tretjim državam. In mislim, da se žal perspektive o uporabi teh sredstev niso spremenile in zato bi si želel, da bi Evropska unija bolje razmislila o uporabi teh sredstev, pa naj bo to 3 ali 6 milijard, se mi zdi. Predvsem pa bi bilo treba zagotoviti, da bo imel Evropski parlament in še zlasti naš odbor pri tem imel pomembnejšo vlogo pri nadzoru nad porabo tega denarja. Sam eh, menim, da bi bilo bolje ta sredstva nameniti Grčiji, ki ima hude težave pri uh, upravljanju priseljenskih tokov, uh, hude težave ima s sredstvi, uh, ki jih potrebuje za upravljanje stokovi in verjetno bi bilo bolj koristno, da bi ta sredstva namenili Grčiji, kot pa Turčiji. Ali pa da bi ta sredstva kje drugje z istim namenom uporabili znotraj meja Evropske unije in ne izven nje. Že to, kar smo videli v, centru, v begunskem centru v Turčiji in če to primerjamo s tem, kar smo videli na Siciliji lani poleti, mislim, da smo videli sliko neke realnosti, ki si je nismo znali predstavljati. Ti priseljenski tokovi so praktično eh, neustavljivi. Videli smo sedaj, da se določeni mejni prehodi v Evropi zapirajo. Eh, ampak sam si te priseljenske tokove predstavljam nekako kot vodni tok. Kadar voda pride do določene ovire, poišče, se preusmiri in poišče neko drugo pot, kjer bo lahko šla naprej. Eh, vedeti moramo, da so v teh množicah ljudje, ki bežijo pred vojno in pred skrajno revščino in zato je vsakršen ukrep, ki predvideva zaprtje mejnih prehodov, eh, ukrep, ki bo eh, le sprožil, da bodo te osebe iskale neko drugo rešilno sidro nekje drugje. Zato po tem obisku še naprej mislim, da je edina rešitev v tem, da se pogoji za razvoj, mir in eh, sožitje eh, ustvarjajo znotraj naših meja. In še nekaj, eh, begunci v teh begunskih centrih so nas spraševali, povejte nam, kdaj se bomo lahko vrnili na svoje domove. To so ljudje, ki bežijo svojih domov. Eh, in zato mora biti uloga, um, mm, mora biti uh, uporaba sredstev v teh državah, v Turčiji, Siriji in drugot, bolj nadzorovana, zato da bomo zagotovili primerno uporabo sredstev, ki jim jih dajemo na voljo. Gospod Gejer. Hvala lepa. Sam nisem tako pesimističen kot številni kolegice in kolegi, ki so se zdaj javili k besedi, zato ker zadeva še ni dokončana in tudi to ni smisel plačil. Namen plačil ni, da bi podpirali turško državo. Pogledati si moramo, iz eh, katere proračunske vrstice bo ta denar vzet. To bo naš evropski prispevek v instrument za pomoč Turčiji in vidimo lahko, da to prihaja iz proračuna za človekoljubno pomoč. In nič nas ne ustavlja pred tem, da ne bi tega denarja dali na voljo nevladnim organizacijam, ki so v taboriščih in delajo z begunci. Sam si želim in mislim, da bi parlament moral temu dati nekaj razmisleka, namreč da bi morali denar dati svetovnemu programu za hrano, da bi denar prišel neposredno v taborišča, seveda odštevši administrativne stroške. Svetovni program za hrano ne vodijo neki visokoplačeni uradniki, če se prav spomnim, je teh ljudi okrog 300 oni podpirajo begunce pri vsakdanjem življenju. Svetovni program za hrano, UNICEF torej, za šolanje otrok. To so nevladne organizacije, ki so tam zato, da bi zagotovili denar za begunce, ne da bi pri tem morala biti vključena kakršnakoli agencija mm, turške vlade. Ne gre za to, da bi Erdoganu dali bjanko ček in da bi potem mi lahko samo upali na najboljše. Že samo pri vprašanju, kako bomo denar poslali tja, lahko nekako zagotovimo, da bo denar šel tja, kamor želimo mi. AFAT, turški organ za zaščito pred katastrofami, ki organizira taborišča, so zelo blizu predsednika in zato bi prosil predsednika, da razmisli o tem, kako bi imeli zelo natančne obračune z AFATom, da bi točno vedeli, koliko denarja smo jim poslali, da bi bilo vse jasno, kati je pri vprašanju pomoči in pri vprašanju žensk zahtevala, da moramo to upoštevati. Mislim, da smo del tega že dosegli. Ne pravim, da ne bi moglo biti boljše, ampak v Nemčiji občine in skupnosti delno odločajo o tem, kaj dobijo begunci. In tam je stanje histerično. No, v turških taboriščih je drugače. Tam dobijo od Afata denar za to, da se begunci sami lahko preživijo in ženske tam odločajo, kako se porabi denar. Morda je to primer za to, da jih res lahko okrepimo. Mislim, da bi morali še naprej delati v to smer. Torej. In še zadnja točka. Tukaj bi prosil za podporo komisije. Razmerje številk me je zelo presenetilo kar zadeva begunce in turške državljane. Sam prihajam iz severnega porenja Vestfalije, razmerje številke 80 proti 1, torej 80 lokalnih prebivalcev in en begunec. To ni veliko, ampak nekaterim je že to preveč. Tam pa je razmerje 1-1 ali 10-11. Skupnost z infrastrukturo, torej vodo, od, odpravo odpadkov in tako naprej, šolanje, mora pomagati vsem, je jasno, da so pod eh, velikim stresom. Mislim, da bi morali najprej pomagati tem skupnostim, da jih podpremo. Ne vem, kako zadeve delujejo v Turčiji, ne vem, ali lahko province v Turčiji same razpravljajo z denarjem, ne vem, ali lahko gremo še eno stopnjo nižje, da bi neposredno skupnosti pomagali s plačili. V vsakem primeru pa bi morali biti čim bolj nas neposredni. Vsekakor pa bi komisija morala paziti na to, da bodo obračuni zelo natančni. Kolegice in kolegi, nekaj pa je jasno. Iz te dvorane in iz parlamenta ne smemo pošiljati sporočil, da je to blanko ček za Erdogana ali da je ta denar izgubljen. Ne, mi moramo poskrbeti, da zadeve ne bodo tako stekle, denar mora čim prej do beguncev in mi moramo poskrbeti, da se bo to zgodilo. Hvala. No, prosim vas, da ste čim bolj jedrnati, ker imamo res uh, zelo natrpen program. Gospa Nirjada what has been said. Um, I just want to apologize. Hvala lepa, čim krajša bom v imenu kolegi, kolega se eh, želim oglasiti, trenutno je zbolel, ampak eh, podpira to, kar smo videli v poročilu. Gospod Margal in gospod Gaj, prav tako imata oba prav. V zvezi z določenimi elementi moramo biti praktični. Mislim, da moramo ciljno usmeriti porabo teh finančnih sredstev, še posebej morajo biti finančna sredstva namenjena ženskam in otrokom. Te skupine so še posebej izpostavljene naprimer spolnemu nasilju in drugim oblikam tveganja, zato moramo to natančno spremljati. Prav tako pa želim povedati, da moramo delati na učinkovitem mirovnem načrtu. Ne moremo krpati velikega problema, ne da bi se lotili njegove korenine. Prav tako je treba natančno spremljati Erdoganov režim in politiko streljanja. Treba je spremljati situacijo s kurdi, z vojaško uro in tako naprej. Praktični moramo biti, ciljno usmerjeni moramo biti glede porabe sredstev in poskrbeti moramo, da bo sredstvo na voljo dovolj. Vsi se strinjamo v zvezi s tem in dobro je, da v odboru menimo da bi morali storiti vse, zato da bodo tisti na terenu dobili tisto, kar potrebuje. Upam, da sem bila dovolj kratka. Hvala, gospod Jaten Meki. Kiitoksia. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä rap hyvin te- Hvala lepa. Najprej se vam želim zahvaliti za to razsvetljujoče poročilo. Mislim, da je bil namen ugotoviti, kakšna sredstva so potrebna in zakaj. Zahvaljujoč temu obisku imamo zdaj jasnejšo sliko. Prav tako mislim, da je Evropski parlament imel prav, ko je poslal to delegacijo, zato da bi ugotovili, kako se denar porablja in da lahko tudi mi prispevamo k splošnejši razpravi. Slišali smo, da naj bi denar šel Turčiji ali Erdoganu. Ne. Sporočilo Evropskega parlamenta mora biti jasno. Denar bo namenjen človekoljubni pomoči. Pomagati želimo ljudem in mi moramo poskrbeti, da bo denar porabljen ustrezno. In eh, vemo, da ne gre za denar za Turčjo in za denar za Erdogana. Evropska unija je dobra pri trošenju denarja in nepregledni porabi, zato ni treba s prstom kazati na Turčijo. Naslednja stopnja po tem obisku je, da povemo, da bi delegacija EU v Turčiji morala imeti na voljo sredstva za to, da oceni situacijo beguncev. Po mojem mnenju je bila delegacija EU presenečena, da obstajajo taborišča v Turčiji. Zdi se, da niso bili ustrezno obveščeni, niso razumeli potrebe po humanitarni pomoči. Mislim, da morajo ljudje vedeti, kakšna je situacija. Begunci, jasno, oni potrebujejo hrano in izobraževanje in UNICEF ima na voljo strukture, zato da lahko denar ustrezno porabijo. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo gospe Kalvinjo v imenu komisije, mislim, da je rezultat te misije zelo zanimiv in da to poročilo dejansko dobro ponazarja, kar smo videli in ugotovili in da smo svoje vtise v njem dobro strnili. In mislim, da bi morali poslati sporočilo vodjem, predsednikom držav in vlad, ter jim ob prednostnih nalogah, ki eh, jih sprejemajo, eh, povedati, kaj se nam zdi pomembno v zvezi z vprašanjem beguncev in sredstev za Turčijo, medtem ko drugo vprašanje lahko pustimo za kaj drugič, Brexit in tako naprej. No, seveda imamo eh, kot parlament eh, svoje proračunske zahteve in eh, jih nameravamo, nameravamo zagotoviti, da se bodo primerno uresničevale. Najprej vzpostavitev eh, predvidenega mehanizma Trash Fund in eh, proračunskih razpoložljivosti v višini treh ali šestih milijard, kolikor pač že. O tem bomo uh, govorili v prihodnjih tednih in eh, na to bomo tudi spremljali situacijo, iz katere se bomo marsikaj naučili, tudi pri pripravi eh, pregleda večletnega finančnega okvira. Eh, zdaj smo na koncu nekega obdobja, za katero je bil predviden proračun, ki je bil predviden za normalno, mirno situacijo, potem se je pa zgodila ta nujna situacija in morali smo za 50 odstotkov zvišati zgornjo mejo zneskov predvidenih znotraj razdelka številka 3. To pomeni, da se je izkazalo, da je bil proračunski okvir, ki je bil zastavljen za sedemletno obdobje, Eh, postal neprimiran. Zaradi te krize ga je bilo treba na novo prilagoditi. Tako da dejansko bomo morali zelo pozorno to spremljati. Um, pa še nekaj spomnim, da imamo še eno misijo čez en mesec v Jordaniji in v Libanonu. Julija pa se bomo podali tudi v Grčijo, kjer si bomo lahko situacijo ogledali pobliže. In če se postavlja neke vrste zid med Grčijo in Turčijo, pa ni to edina kritična točka. Morali si bomo tudi ogledati dogajanje na Lampeduzi. Zato se zahvaljujem gospodu Zaniju, ki eh, je bil na misiji na Siciliji lansko leto in nam je predlagal, da eh, opravimo misijo v Turčiji. Kar pa zadeva ženske, v Gaziantepu smo želeli obiskati neko šolo in torej nismo si ogledali samo situacijo v begunskih centrih, ampak v tej šoli so poučevale ženske. To uh, me je zelo presenetilo. Torej v šoli, ki jo je zgradil UNICEF, je, eh, so zaposlene ženske učiteljice. Uh, in videli boste, da eh, v naših poročilih pišemo tudi o ulogi žensk pri dejavnostih, ki jih financira in uresničuje Evropska unija. Kar se tiče pomoči, ki jo nudi Evropska unija in države članice, imamo nekaj težav pri ustvarjanju neke globalne slike. Eh, o tem, kaj lahko države članice in Evropska unija v celoti dejansko tu dosežejo. Poročilo o tem bo posredovano predsedniku Šulcu in eh, naši organi, upam, vsaj vladni organi, upam, da bodo dobro uporabili izsledke iz našega poročila in da bodo zelo pozorni pri spremljanju nadaljne situacije. Gospa Kalvinjo. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi dali priložnost, da vam posredujem štiri pripombe, um, ki jih je spodbudila razprava, ki sem jo ravno kar poslušala. In nadaljujem v angliščini. Welcome. V celoti pozdravljam razpravo, ki smo jo zdaj imeli. Pozdravljam poročilo odbora in tudi misijo, ki jo je imel ta odbor pozdravljam razpravo, zato ker je razprava pokazala soglasno podporo v odboru za to, da bi evropski proračun imel močno vlogo pri odzivu na krizo. Vaša misija vam je omogočila, da se zavedate, kako velik je ta problem in kakšno vlogo ima Turčija pri reševanju trenutnih razmer, v skladu seveda z eh, pristopom Evropske komisije, kakor smo videli v zadnjih tednih in mesecih. Moje sporočilo torej je sporočilo podpore za vaš odbor. Drugič, kar zadeva vlogo proračuna Evropske unije, Evropska komisija želi izkoristiti vse možnosti prožnosti v okviru omejitev večletnega finančnega okvira in finančne uredbe. Danes bomo razpravljali o nadaljnih ukrepih na humanitarnem področju, ampak naš pristop je jasen. Uporabiti moramo vse možnosti za prožnost. Skrbniški skladi in instrument za pomoč Turčiji sta dva primera teh oblik prožnosti. Zato, ker To omogoča združevanje sredstev v okviru evropskega proračuna. Gospod Maragal je povdaril, da moramo preprečevati podvajanja in da sklade niso dobro uravnoteženi in usklajeni in da instrumenti nam bodo pomagali, da združimo različne vire in da čim bolje izkoristimo vsak evro. Drugič, prav tako bomo lahko združili prispevke drugih donatorjev, v primeru instrumenta za Turčijo dejansko obstaja zaveza držav članic, da prispevajo 2 milijardi evrov. To je lep primer združevanja proračuna EU in drugih donatorjev. In tretjič, to predstavlja osnovo za usklajevanje ukrepov med Evropsko unijo in državami članicami na terenu. Zabeležila sem si, da moramo imeti pregled nad tem, kar počnemo na ravni EU in tem, kar počnejo države članice. Mislim, da smo na pravi poti, zato da bi lahko zagotovili ustrezno usklajevanje. Tretji komentar zadeva vaše besede o spremenjenih razmerah. Prav imate, izzivi se spreminjajo, razmere se vsak dan spreminjajo mi pa poskušamo rešiti krizo na enem mestu, na to pa se nekje druge že pojavi druga kriza. S tem se seveda pojavi potreba po hitrih ukrepih. Evropski parlament dvomi o določenih instrumentih, ampak mislim, da se vsi strinjamo, da je treba hitro ukrepati. Uporaba instrumentov, kot je instrument pomoči za Turčijo, kaže, da lahko ukrepamo zelo hitro, v okviru omejitev, seveda, ki jih imamo v Evropski uniji. Ta teden bo potekal Evropski svet, govorili bodo tudi o določenih vprašanjih, tudi danes bodo obravnavali določene vprašanja, ampak eh, Evropski parlament je v položaju, ko bo obveščen o vsem. In še zadnji komentar. Izvajanje na terenu. Zanimivo mi je bilo prisluhniti različnim komentarjem, ki smo jih slišali danes o tem, da se moramo skoncentrirati, da bo denar prišel tja, kamor je treba, da bodo doseženi rezultati na terenu in da se moramo posvetiti temu, da bomo izkoristili vsak evro. Razmisliti moramo o tem, kako bi to lahko storili, da bodo doseženi pravi nameni. Zelo pomembno je opozoriti, na to, da ta instrument ni denar za Turčjo. Nekateri ste na to upozorili, pa tudi sama želim to povedati. Ne gre za denar, ki bi bil posredovan turški vladi, gre za financiranje projektov na terenu, zato obstaja jasen proces odločanja o tem, katere projekte bomo financirali. Evropski parlament bo seveda imel možnost, da bo obveščen o teh projektih, da bo obveščen o izvajanju in tako naprej. Obstajajo potrebe po poročanju in eh, razlage vam neposredno zagotavljamo. In ta instrument ni bianko ček, strinjam se z besedami gospoda Gajerja. Naša naloga parlamenta in komisije torej je, da bomo poskrbeli, da bo to res. Vsi projekti morajo biti ustrezno nadzorovani in zdaj, če mi dovolite, želim dati besedo kolegici Dienuf iz GT NIR. Ona je odgovorna za instrument za pomoč v Turčiji in ona vam bo podala nekaj dodatnih razlag o tem, kaj se dogaja na terenu. A se ne bomo o tem pravkar eh, spet pogovarjali z gospod Georgijevo? Nekoliko kasneje se to sprašujete, ne? Ja, sprašujem, če ne bo to vprašanje v poročilu gospe Georgijeve. Ne pravzaprav, zato ker je Turkish Facility, sosedstva, ki so namenjena beguncem in eh, premoščanju krize, poročilo pa eh, širši problematiki. Čisto na kratko države članice, Turčija in mi smo se sestali 17. februarja na tem zasedanju so države članice komisijo prosile, da čim bolj pospeši izvajanje prispevka EU, torej prispevka za leto 2016 EU v ta instrument. 4. februarja smo podpisali dve pogodbi, eno z svetovnim programom za hrano, zato da bomo okrepili in še naprej zagotavljali pomoč v obliki hrane za begunce Podpisali smo tudi pogodbo z UNICEF-om, zato da bomo 600 tisoč sirskih otrok vključili v šolanje še v tem akademskem letu. Nekaj v zvezi z perspektivo spolov. Člen 3.2. Odločitve komisije, tam je navedeno, da se vidik spolov ne bo samo upošteval, ampak tudi spodbujal na vsaki stopni izvajanja tega instrumenta. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa. E, nimate še kaj dodatnih informacij ali ne? Hvala, gospa Kalvinjo, za vse, kar ste nam povedali in mislim, da bomo. tesno sodelovali pri uh, storitvah za begunce, predvsem pa pri poskusu za vzpostavitev mirne in normalne situacije v Siriji, kar je bistvenega pomena. Zdaj pa naprej, gospa Guardia Sabal v zvezi s eh, skrbniškim skladom za Afriko. Torej, najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušala bom nadoknaditi nekaj časa kot veste, so subvencije zelo eh, omejene. In poskušala sem v zvezi s proračunskimi sredstvi posredovati štiri glavne točke. In sicer prvič, da potrebujemo inštrumente, ki nam bodo omogočili uporabo sredstev na hitrejši in učinkovit način. To je načeloma dobra odločitev, vendar pa seveda potrebujemo. Um, določene uh, odločitve v odborih glede uporabe teh jamstvenih skladov, ki se jih ne sme uporabljati za različne namene, kot so bili ustanovljeni. In uh, v tej optiki si moramo ogledati, kaj se dogaja s temi skladi. In pri skrbniškem skladu za Afriko uh, moramo proučiti, ali države članice ulagajo vanj določen eh, višino sredstev, ki je bila za to določena. Um, gre za mm, milijardo sredstev in um, naj bi jih bilo 1,8 milijarde in zato to, da jih niso bili še vsi vloženi, eh, ni dovolj dober prikaz situacije. Potem druga stvar, ki je zelo pomembna, je to, da ta proračunska sredstva niso zadostna, ne kar se tiče eh, denarja, ne kar se tiče fleksibilnosti za njegovo uporabo. Zato je treba, eh, in to še enkrat poudarjamo, eh, ponovno pregledati finančni okvir eh, in prav eh, uporaba sredstev iz teh skladov kaže na potrebo po pregledu eh, večletnega finančnega okvira. In še nekaj za konec. Vsi ti ad hoc inštrumenti, ki se sprijemajo, ogrožajo tudi to, za kar se v Evropskem parlamentu tako zelo zauzemamo. In to je celovitost oziroma enotnost evropskega proračuna in na ta način se spodkopava tudi vlogo mm, tega odbora, ki ehm, je pristojen za spremljanje proračuna. Hvala lepa za ta prispevek. Želi kdo še kaj dodati? Gospod Böge, izvolite. Hvala lepa, samo da dopolnim poročevalko. Podpiram to sporočilo, da podpiramo enotnost proračuna, kakor je navedeno v Lizbonski pogodbi. Skozi zadnja vrata obstaja veliko napadov, da bi to spremenili in da bi zmanjšali pristojnost Evropskega parlamenta. Še enkrat želijo uporabiti člen 122 pogodbe, včasih je bil to. Včasih je bilo to drugo poglavje, oziroma drugi odstavek, zdaj je to prvi odstavek. Mislim, da je to res zanimivo. Parlament bo obveščen. Čudovito. To ne pomeni samo zunanje izvajanje, izvajanje skladov, ampak tudi zunanje izvajanje parlamenta. Mislim, da tega ne smemo dopustiti. v težkih časih smo, ampak eh, pripravljeni moramo biti na to, da posežemo po nekonvencionalnih sredstvih. Ampak, če je zdaj argument ta, da izvajamo revizijo večletnega finančnega okvira oziroma da se ji želimo izogniti in da bomo zdaj uporabili te sklade in da bodo nacionalni prispevki, ki znašajo 81 milijonov, prevzeli glavno vlogo, potem se pojavi vprašanje. Če bo tako ostalo pri teh ravneh financiranja, potem to ne bo trajna alternativa. Nekatere države članice pač plačujejo minimalni prespevek, ne toliko, kolikor bi bilo treba, mislijo, da bodo pač uplačale 3 milijone evrov in mi bomo potem to sprejeli. Potem se pojavi vprašanje, koliko pripravljenosti eh, naj pokaže naš odbor. Mislim, da te pripravljenosti ne smemo pokazati. To na dolgi rok ni spremljivo in zato pozivam komisijo, da razmišlja o tej smeri. Drugače bom sam glasoval proti v prihodnosti in storil bom vse zato, da bom to blokiral dovolj medvladnih pristopov že imamo, ne moremo parlamenta izključevati. Mislim, da to vodi v propad. Drugič, argument, da bi lahko s temi skladi dosegli ustrezno porabo sredstev. Ne gre samo torej za pridobivanje denarja držav članic in tretjih držav, tem naj bi torej zagotovili tudi boljše upravljanje zunaj proračuna. Morda že, ampak potem se moramo vprašati, kaj je narobe v našem proračunu, da sredstvi v okviru proračuna zadeve ne delujejo. Oziroma, da zadeve ne delujejo tako dobro, kot bi morale v kriznih časih. In to je naša domača naloga, ne pa da potem iščemo zunanje rešitve. To mora biti naše delo in komisija in tudi naš odbor, pa tudi odbor kont bi se morda morali s tem ukvarjati. Zato, da ne bomo stalno v takšnih razpravah. Mislim, da bi morali torej pripraviti ustrezne predloge sprememb, zato da komisiji in državam članicam pošljemo ustrezno sporočilo. To velja pri svežnju 9,2 milijarde. Pri teh eh, izrednih razmerah smo pripravljeni narediti izjemo, ampak ne bomo sprejeli, če se bo ta dobra volja zlorabljala in če se bo parlament potem znašel ob strani. Tega ne bomo trpeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Böge. In pozdravljamo naše sredi gospod Georgijevo. Hvala, gospa predsednica, da ste med nami danes. V primernem trenutku ste prišli, govorimo ravno o skrbniškem skladu in o tem, da je proračunska enotnost ogrožena in uh, tu se parlament čuti zelo nagovorjenega. Predvsem kar se tiče eh, večletnega finančnega okvira in potrebe potem, da se ga pregleda zaradi teh sprememb. Gospod Deprej, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Eh, sama razmišljam podobno kot gospa Guardia Sabal in kolega Böge. No, V zelo kratkem obdobju smo bili priča vzpostavljanju novih finančnih inštrumentov, FC, pa skladi, o katerih govorimo tukaj, pa sklad Madak, pa mm, sklad za Turčijo eh, in tako naprej. Vse to kaže, da prvič pragovi, ki so bili določeni znotraj večletnega finančnega okvira, pač žal niso dovolj za to, da se soočimo s situacijami, ki niso bile predvidene. Potrebujemo namreč dodatna sredstva in uh, evropski proračun um, je uh, zgolj um, nek dodaten vir, eh, ki se povezuje z viri iz nacionalnih proračunov. Potem eh, potrebujemo tudi eh, prilagoditev obveznosti ehm, glede na te nove zahteve. In še nekaj, pri upravljanju proračuna so ti novi, ta nova sredstva Eh, ti novi skladi takšni, ki predvidevajo različne postopke, ampak, kot vidimo, nas pri tem zaustavljajo naši vnaprej določeni postopke, ki so preveč zahtevni in težki in ki bi morali biti bolj fleksibilni. Zato bo treba o tem razmisliti v prihodnje. Torej, razmisliti bo treba tako o pragovih, kot o fleksibilnosti, drugič in tretjič še o tem, Eh, kako naj predvidimo primerne postopke za eh, zagotavljanje potrebnih sredstev. Vidimo namreč, da mm, evropski proračun eh, ne zadošča in ga morajo nadomestiti sredstva iz nacionalnih proračunov, Drugič, še nekaj. Mislim, da komisija zaradi tega ne izgublja karkoli pri svojih pristojnosti, saj je še vedno na vrhu znotraj eh, teh skupin za koordinacijo in spremljanje dogajanja in tako naprej. Ampak tretjič opažamo pa, da eh, so pristojnosti Evropskega parlamenta drastično zmanjšane tukaj in to moramo jasno povedati. Naša vloga se pri tem. Um, res zelo zmanjšuje. No, k temu se bomo gotovo še vrnili, ko bomo razpravljali o pregledu večletnega finančnega okvira. Zdaj pa glede tega skrbniškega sklada. Ta je bil vzpostavljen. Eh, o tem je bil dogovor sprijet na valeti. In predviden je bil za financiranje konkretnih dejavnosti in projektov za zagotavljanje stabilnosti v teh državah. In ali lahko kaj izvemo o konkretnih projektih, konkretnih dejavnostih, eh, ki skušajo podpirati stabilnost in za katero se uporabljajo sredstva, ki so bila tukaj predvidena. V redu, glede na to, koliko je ura, bom kar uh, zaključil za razpravo. Gospod, Mar, gospod Maragal bo to razumel, žal nas uh, ura k temu sili. Um, torej, predstavili smo mnenje gospe Guardia Sabal v zvezi s tem skladom. Uh, In eh, ja, sporočilo je zelo močno, gospa komisarka. Nekega dne mora parlament reči ne in ne morete nas več obravnavati na takšen način. Predvideti je treba neko drugo linijo znotraj proračuna. Države članice morajo to tudi sprejeti in to znotraj našega proračuna in ne nekih proračunskih satelitov, v katerih v katerih so sredstva razpršena in zaradi katerih je gotovost in stabilnost okrnjena. No, do 5. aprila ob 12. imate možnost uložiti predloge sprememb. Končno poročilo bomo sprejeli 26. aprila v odboru za proračun in na plenarnem zasedanju bomo to obravnavali 4. julija, tako da že sedaj vidite, koliko časa potrebujemo za to, da sprejmemo ta mehanizem, ki pa je nujen. Um, glede na to, da ste bili prisotni na trialogu, bo gospod Gejer prav na kratko mogoče to predstavil. Izvolite. Hvala za besedo. Mi smo predstavili svoje stališče, oni so predstavili svoje stališče. Komisija je rekla, da pač nima nič v roki, kar bi lahko podali, dokler ne bodo imeli usnutka proračuna. Bilo je zanimivo popolne za izmenjavo mnen in to je to.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 to je bil trialog. Gotovo je bil eh, zelo zanimiv. Predvsem pa je bilo zanimivo, da je svet predstavljal finančni minister nizozemske. Pomislite. Danes popovdne se bomo eh, na to lotili predstavitve pilotnih projektov za 2016-2017 in zdaj eh, dajem besedo kar gospe Georgije. Vi izvolite. Monsieur le Président, uh, I, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Slišala sem zaključni del razprave o instrumentu za Turčijo in podati želim dva komentarja v zvezi s tem, preden spregovorim o naslednji temi. Moj prvi komentar je naslednji. Za vse nas je bilo dobro, da je parlament ustrojil pri tem, da bi zagotovili več prožnosti. Če prožnosti ne bi bilo, prožnosti, pri kateri je ustrojil parlament, potem bi bili res v težkih razmerah danes. Zato se želim parlamentu zahvaliti. Seveda. So kakor sem slišala gospoda Depreja, bomo morali oceniti, do kolikšne mere je ta prožnost ustrezna, kaj lahko še storimo, kajti jasno je, da živimo v drugačnem svetu. Šoki se hitro pojavljajo, prekrivajo se in zato moramo mi pokazati neko vrsto dinamike, ki sicer ni bilo v proračunu Evropske unije. Drugič, sama želim poskrbeti, da bo zagotovljen demokratični nadzor obeh vej proračunske oblasti. Vem, da so bili nekateri nezadovoljni v zvezi z instrumentom za pomoč Turčiji. Včeraj sem razložila, kako je zadeva potekala in kako je tudi komisija poskušala biti čim bolj vključujoča, poskusili smo parlament obveščati v zvezi z premičnim ciljem, tako rekoč. Več krogov pogajanj smo imeli na to temo. Predsednik Šulc je bil na vrhu v Valeti, bil je tudi na vsakem vrhu sveta, tam je, ampak strinjam se, da to ni nadomestilo za to, da bi s parlamentom strukturno in strukturirano sodelovali. O tem bomo še razmislili, zato ker zdaj živimo v svetu, ko imamo na voljo instrumente, ki jih prej nismo imeli na voljo. Izdelali bomo umestni pregled, zato da bi lahko poskrbeli, da bo parlament vključen. To bo veljalo za nove instrumente in sodelovanje mora biti ustrezno. Govorili bomo o hitrosti, govorili bomo o spreminjajočih se ciljih, zato ker so pogajanja včasih zahtevna. Ampak to nam lahko uspe. Sama menim, da bomo morali najti načine za kratkoročno črpanje virov zaradi izrednih razmer To pomeni, da bodo države članice morale posredovati svoje prispevke in najti moramo način, da bo parlament vključen v to delo. Naša generalna direktorica za proračun to dobro pozna, to je situacijo, ki jo jemljemo zelo resno. Zdaj pa še nov instrument za nujno pomoč to se vključuje v te razprave, ki jih imamo. Gre za različne zahteve in za poskus, da bi se lahko odzvali na nove potrebe. Kakor veste, je človekoljubna pomoč tradicionalno na voljo samo tretjim državam, z eno izjemo. Japonska leta 2011 po trojni katastrofi. Običajno smo, torej z izjemo Japonske, pomagali revnim državam. Samo Japonska je bogata država, ki smo ji pomagali. Ampak že takrat vem, da smo o tem govorili z člani odbora za razvoj. In to je že signal, da se svet spremenja. Podnebne spremembe, nasilni skrajneži in tako naprej. Mogoče je, da bo tudi bogata država soočena z velikim izzivom, pri katerem bi morali zagotoviti pomoč, ki je tradicionalno na voljo samo državam v razvoju. V kontekstu krize z begunci nekaj že počnemo. Prepričana pa sem, da ta instrument potrebujemo, zato ker se je svet spremenil, zato ker se pojavljajo naravne katastrofe, poplave, potresi. V Evropi smo temu bili večkrat priča in celo najbolj bogate in najbolje opremljene države članice so včasih preobremenjene. Zato smo se odločili, da bo nov instrument za nujne razmere spremenjen. Vsak dan vidimo, da je svet res spremenjen. Naprimer v Grčiji, tam so begunci in Grčija je preobremenjena. Odzivamo se na to, oblikujemo pa tudi instrument, ki bi ga bilo mogoče izkoristiti v podobno nepredvidljivih okoliščinah v Evropi. natančno smo razmislili o pravni podlagi za ta instrument. Preučili smo različne člene pogodbe, naprimer člen 214, to je instrument za človekoljudno pomoč. Ampak člen 2014 določa, da gre za tretje države. To lahko uporabimo torej za Japonsko, ne pa za Grčijo, če zadeve predstavim poenostavljeno. Preučili smo instrumente za civilno zaščito, sama sem bila komisarka, ki si je to izpogajala, zato mi je to zelo pri srcu. Trenutno je to samo pomoč v blagu. Razmislili smo, ali lahko ta instrument razširimo, tako da bi zagotavljali finančno pomoč skozi partnerske organizacije. Sklep je bil, da tega ni mogoče storiti, zato ker je potrebna hitrost. Civilna zaščita v številnih državah članicah je decentralizirana. Pogajanja o kakršnih koli spremembah bi pomenila, da je treba govoriti z deželami v Nemčiji in Avstriji in da je treba govoriti z decentraliziranimi državami oblastmi v Španiji, na primer. Gre za nujne primere, gre za pomoč Evropi, ampak tega ni mogoče končati prej kot v nekaj letih zaradi številnih partnerjev, s katerimi bi morali govoriti. Zato smo se odločili, da bomo uporabili člen 122.1, da omogoča nemudne odločitve, in to izpolnjuje naše merilo hitrosti, obenem pa nam omogoča tudi, da storimo, kar potrebujemo. Ampak ta člen vključuje samo sklepe sveta. Opozorili ste me že, da je parlament zaskrbljen zaradi tega. Zato moramo poskrbeti, da tudi, če bomo to oblikovali, bomo parlamentu poslali jasno sporočilo, da ste tudi vi veja proračuna in da boste vi odobrili finančne vidike tega instrumenta in poskrbeli bomo, da bo parlament obveščen redno. Kaj predlagamo danes torej? Odločitev komisije je že bila na svetu, svet za splošne zadeve je to sprejel. Oblikovali bi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v situacijah, ki ima resne človekoljubne posledice v eni ali več državah članicah. In če ni na voljo nobenega drugega instrumenta. Letos bomo zagotovili 300 milijonov evrov, v naslednjih dveh letih 200 milijonov evrov. Gospod Fernandez ima prav, ko se sprašuje, kaj se bo zgodilo po letu 2018. Ali pričakujemo, da se bo razlog za obstoj tega instrumenta kar razblinil? Mislim, da ne. Ampak zdaj se odzivamo na begunsko krizo in upam, da bo v treh letih situacija drugačna. Upam, da razmere ne bodo več tako akutne ta čas pa lahko izkoristimo za to, da oblikujemo ustrezno formulo za prihodnost. Ne želim prejudicirati naših odločitev naprej, ampak predlagali smo predlog spremembe proračuna 1 ali DAB 1. Oblikovali naj bi proračunsko vrstico za prvo 100 milijonsko tranšo tega bi začasno vzeli iz Anifa. Tam smo 400 milijonov namenili schemi za preseljevanje. Schema za preseljevanje ne bo absorbirala, vsaj ne v naslednjih osmih mesecih, tega zneska, zato lahko gremo v to smer. Gospod Gajer je zdaj odsoten, ampak vprašal me je, ali menimo, da bo ta denar zadostoval. Seveda, naša ocena je, da bomo to morali še preučiti. To bomo obravnavali v razdelku 3 in razdelku 4. Rezerv več ni, ampak ne želimo imeti te razprave predčasno. Drugi element DAB 1 je, da bi Europolu zagotovili dodatna sredstva za Evropski center za boj proti terorizmu, kolikor razumem, poslanci parlamenta to podpirajo. To sem želela danes predstaviti. Torej, razlog za to, da oblikujemo instrument za pomoč v nujnih razmerah, je takšen, kot sem dejala tudi pravno podlago sem razložila. Drugič, financiranje. Financiranje bo zagotovljeno skozi DAP 1. In tretjič, glede na to, da sem tukaj, želimo upozoriti, da DAP 1 izkoriščamo tudi zato, da bomo rešili vprašanja financiranja Europola, zato da se bomo lahko odzvali na trenutne zahteve. Hvala madame la vice présidente merci pour, euh, pour ces précisions. Hvala, gospa podpredsednica, hvala za ta pojasnila. Vaša naloga pa eh, najbrž res ni zelo lahka, se zdi, no, v teh dramatičnih okoliščinah bi morali res skupaj razmisliti o pregledu večletnega finančnega okvira, to je dobra priložnost. In raje, kot da bi ustvarjali te sklade, skrbniške sklade in te, te proračunske satelite, ali ne bi raje razmislili o prerasporeditvi sredstev, zato da bi ustali znotraj letnih proračunskih sredstev, ker je to samo en del v bistvu večletnega finančnega okvira. Gospod Fernandez. Hvala, gospod predsednik in eh, lep pozdrav gospe komisarki, ki se zahvaljujem za delo, ki dejansko ni najlažje, um, saj uh, imate kar velike pristojnosti pri tej naši obveznosti in poslanstvu, da. Um, poskrbimo za človekoljubno pomoč, tako znotraj kot izven naših meja. Na hitro, o čem govorimo? 150 milijonov evrov rezervnih sredstev za človekoljubno pomoč v dveh dneh bomo za to zaprosili, za ta prenos sredstev. In to bomo naredili danes. Ne vem, če je izraz, ki sem ga uporabil, ustrezen, transfer sredstev, ampak eh, kot parlament moramo ukrepati hitro, zato tudi hitro govorim. No, glede tega novega mehanizma je logično, da ga bomo sprejeli, glede na to, da gre nujno zadevo, ampak krati je to nujna zadeva, ki je bila predvidljiva. In zato se sprašujemo, kako to, da imamo odgovore za nudenje človekoljubne pomoči izven naših meja in kako to, da nimamo odgovorov za človekoljubno pomoč znotraj naših meja. To je vprašanje, ki nam ga bodo namenili evropski državljani. Potem pa še nekaj. Ta inštrument ni namenjen beguncem. V tem trenutku imamo sredstva za begunce, ki so znotraj naših meja, ampak to so sredstva, ki so namenjena vsem tistim, ki so v isti situaciji, v kakršni so sedaj begunci, vsem tistim, ki so v neki nujni situaciji in zara, zaradi katerih moramo uh, ukrepati hitro. Zato je prav, da bi bil ta inštrument znotraj proračuna in nima smisla, da je ta inštrument predviden samo za leta 2017, 2018 in 2019, potem pa leta 2019 mogoče lahko ugotovimo, da take človekoljubne pomoči v Evropski uniji sploh ne potrebujemo. No, ampak v tej situaciji, v kateri smo zdaj, se to razume. Razumemo, kakšno situacijo moramo zdaj rešiti. In zaradi tega ta parlament brez omejitev in brez pogojno, ampak eh, ravno nasprotno močno poziva komisijo, naj parlament močno vključi v ta inštrument. Eh, enotnost proračuna je zelo pomembna, to je bilo že povedano, eh, tukaj ne moremo popustiti in zato parlamenta ne morete pritisniti ob rob in, eh, in če se ravna tako, ne morete pričakovati, da bo vedno parlament pripravljen sodelovati in da bo dovolj um, um, dobrodušen, da bo vsakič, ko bo kakšna takšna nujna situacija spet na mizi, odgovoril pritrdilno na vaše predloge. Seveda je tukaj nujna situacija in, upri, in glede na to se tudi odzivamo, ampak parlament se dejansko samo odziva. Razumem pa tudi težave, ki jih imajo države članice pri uh, uresničevanju svojih obveznosti. Uh, In zato bi bilo zanimivo si pogledati, zakaj so, k čemu so se države člane zavezale in kaj so dejansko uresničile. In zato potrebujemo inštrument, ki bo pomenil bistveno večje jamstvo za uporabo evropskega proračuna, zato da se bodo obveznosti, ki so bile sprijete, tudi dejansko uresničile. Po našem mnenju je treba to zagotoviti v čim krajšem roku. V čim krajšem roku je treba uh, realizirati ta mehanizem. To je treba vključiti tudi v rebalans proračuna. In ta rebalans proračuna, o katerem bomo razpravljali tukaj in ga bomo odobrili tukaj, bomo na to morali odobriti tudi na plenarnem zasedanju. In vse to kaže, da če bi imeli na voljo nek poseben inštrument, ki bi ga lahko uporabili vsakeč, ko bi se izkazalo za potrebno, vsakeč, ko bi prišlo do neke človekoljubne katastrofe, nujne situacije, ko bi morali odziv reagirati hitro. Če bi obstajal nek tak inštrument, nam ne bi bilo treba čakati eh, na postopek za pregled oziroma rebalans proračuna, o katerem je treba razpravljati in ga odobriti na plenarnem zasedanju šele prihodnji mesec. Hočem reči, da šele aprila, šele na plenarnem zasedanju v aprilu mesecu bomo lahko odobrili ta sredstva, ko bomo glasovali o rebalansu proračuna in zaradi tega moramo razmišljati tudi zaradi naše kredibilnosti eh, v očeh naših državljanov in evropejcev o tem, na kakšen način bi lahko konkretno in hitro se odzivali vsakeč, ko bi prišlo do take nujne situacije. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospa Guardia Sapal. Hvala, gospod predsednik. Zelo na hitro, zato ker je gospod Fernandeš eh, povedal že zelo mm, jasne ugotovitve. Seveda imate našo podporo pri ustvarjanju. Um, pri zagotavljanju sredstev za človekoljubno pomoč, gospa komisarka. Seveda je situacija nujna in situacija je bila žal tudi predvidljiva, torej potrebujemo takšen inštrument za človekoljubno pomoč znotraj Evropske unije. Razumemo, da je zdaj situacija nujna in da je treba to vzpostaviti nujno in da je treba eh, ta prvi milijon sredstev najti v um, že obstoječem skladu, ampak dobro veste, da to vrstna pogajanja oziroma barantanja niso nekaj, kar nam je v parlamentu všeč. Mi vemo, da za take situacije potrebujemo nova, druga sredstva. In uh, nam ni všeč to, da se sredstva iščejo tam, kjer so v tem trenutku pač morda na voljo. In zato se mi zdi zelo uh, žalostno, uh, da eh, lahko iz tega sklada zdaj najdemo, povlečemo vsa ta sredstva, ki jih zdaj potrebujemo, namesto da bi imeli predvidena sredstva za nujno situacijo in za begunce. In zato nam je žal, da komisija nima zdaj druge možnosti, čeprav to razumemo. Eh, Eh, razumemo tudi to, da se države članice ozirajo v stran in da ne zagotavljajo sredstev iz lastnih proračunov za to, da bi zagotovile sprejem beguncev na svojem ozemlju. Vsekakor mi spremljamo način financiranja in v parlamentu e, se zelo zauzemamo za to, da se pri tem upoštevajo potrebni postopki in da se najdejo sredstva iz primernih e, vnaprej določenih proračunskih postavk. E, Gospa Toma, hvala lepa, uh, gospod predsednik in hvala, gospa podpredsednica komisije. Seveda se zavedamo teh nujnih potreb in uh, se zavedamo tega, da teh sredstev ne kaže postavljati pod vprašanje, ampak da jih je treba podpreti. Vseeno pa veste, da je proračunska situacija, v kateri to razpravljamo, vse težja. Stanje že nekaj let ni Eh, krasno ampak ko sredstva potrebujemo jih pač potrebujemo to pa kaže da večletni finančni okvir 2014-2020 ni operativne narave, da ne nudi odgovorov na potrebe, da ni dovolj fleksibilen, da ne omogoča dovolj odzivnosti, niti uh, Eh, predvidene zgornje meje niso dovolj glede na potrebe. In kot ste slišali se strani več kolegov, eh, gospe Guardia Saval, gospoda Belgeja in gospoda Depreja, glede teh eh, dodatnih sredstev za Turčijo, moram povedati, da je parlament nekoliko sit tega, da ob takih nujnih zadevah ustvarjamo inštrumente um, izven proračuna, uh, vsakeč ugotavljamo, da manevrskega prostora več ni, pa da se to neodkrito pove in v bistvu je treba stvari uh, poimenovati z njihovim pravim imenom in mislim, da um, je čas, da vse te elemente vključimo v pregled večletnega finančnega okvira pri čemer je treba predvideti rezervo za nujne krizne situacije in ki bo lahko uh, bolj fleksibilna, hkrati pa bi šlo to za sredstva, ki bi ostala znotraj proračuna Evropske unije, vendar bi bil za nje predviden fleksibilnejši postopek. No, Eh, spremljanje proračuna in priprava proračuna je ena močnih eh, točk delovanja našega odbora za proračun in zato me zanima, kakšne namene dejansko imate eh, pri pregledu proračuna in če nam lahko kaj več poveste tudi o časovnici. Gospod Depre, hvala gospod predsednik, pravno hitro, ker je bilo že marsikaj povedano. Sam se povsem strinjam z vsemi vašimi pobudami. Mislim, eh, da je marsikdo izmed nas eh, pretresen ob tem, ko ste, vide, ko ste pustili Grčijo, da se znajde sama in da si pomaga, kakor ve in zna. Tako da je tudi to prednostna naloga. Potem pa še dodatna sredstva za Europol. Kaj o tem bi rad slišal? Nismo še nič slišali o tem. Potem pa tudi sredstva za boj proti terorizmu. Namreč, oprostite, glede na to, kaj se dogaja v Bruslju danes, govorim govorim kot belgijec, mislim, da je treba upoštevati tudi tveganja na tem področju. In um, drugič, glede vašega predloga, pa vsem se sicer strinjam z njim, vendar pa. Eh, ta, to novo poglavje znotraj razdelka številka 3, ki ga predlagate, me zanima. Ali je to res Eh, kaj, kaj nam bo nov, to novo poglavje prineslo, ali bomo lahko znotraj eh, pregleda večletnega finančnega okvira to uporabili za eh, boljšo razporeditev sredstev. Mislim, da bo to zelo pomemben element. Še en mali kratek stavek je spodbudil mojo pozornost v besedilu in sicer, da zaenkrat smatrate, da je prezgodaj, da bi uporabili contingency margin. Uh, tako da sem si to zabeležil. Pa še nekaj bi povedal, sicer da obžulujem znotraj vseh skrbi, ki jih imamo, to, da uh, bodo ustvarjena nova delovna mesta v okviru te pobude in da bodo uh, sredstva za to prerasporejena tudi iz sklada za eh, notranjo varnost. Ampak poslušajte, zdaj, če govorite, da imamo prednostne naloge na področju varnosti, eh, eh, za kar imamo na voljo določena sredstva, da bomo potem v teh sredstvih iz teh sredstev potegnili sredstva za nekaj drugega. Uh, Pa še nekaj, kot pravi gospod Fernandeš, kadar imamo nujno zadevo, moramo imeti na voljo tudi postopke, ki nam omogočajo, da se s tem soočijo. In mislim, da je to pomemben koncept v našem parlamentu. Eh, razmisliti bi morali o tem in eh, predvsem zagotoviti, da bi lahko roke za izvajanje teh postopkov primerno skrajšali. Vsekakor pa ne moremo stalno se držati postopkov v okviru teh rokov, ki niso primerni za odziv na nujno situacijo. Gospod Maragal, hvala lepa, gospod predsednik, da se ne bi ponavljal kar na hitro h konceptu in eh, nujnemu značaju tega predloga komisije. to so povedali že drugi pred menoj in gospod Depre, ampak nekaj širšega bi želel osvetliti in sicer ta novost v proračunu. Eh, namreč, za katero politiko, s katerimi cilji, na kakšen način bomo te novosti izvajali. Zdaj smo povsem znotraj te možnosti, da bi lahko koncept za Turčijo, torej ta sredstva za begunce, eh, v Turčiji še podvojili in zdi se, da je bilo 3 milijard sredstev že odobrenih in da jih bomo dodali še dodatnih 3 milijarde. In pri prejšnji točki smo govorili tudi o Evropskem skrbniškem skladu, ki tudi prinaša novosti v finančno upravljanje. Ehm, vse seveda ni eh, opravičljivo, saj se zdi, da parlament izgublja svojo pristojnost na področju nadzora in države članice očitno to podpirajo. Ampak tukaj govorimo o ogromnih usotah in zato se ta koncept ne zdi utemeljen. Potem pa še. še nek sklad uh, in sredstva Evropske investicijske banke, ki jih že uporabljamo, ampak poleg tega se v teh sredstvih za begunce skriva še nekaj. In sicer teh, te tri milijarde ki naj bi bile dodeljene. Potem pa še sredstva, šest uh, sredstva, ki naj bi bila namenjena Grčiji, ampak nekje prikrito je, da naj do tja ne bi prišla. In s tem se ne moremo strinjati. Mi moramo vedeti jasno, zakaj se bodo uporabljala ta sredstva. Ali bodo sredstva za, uh, za jezovanje, priseljenskega toka namenjena Turčiji imela nek pomen, tista za Grčijo pa nek drug, potem ne vem, če si lahko dovolimo takšno uporabo proračunskih sredstev. Hvala. Gospod Ashford. Chairman, thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bo. Želel sem povedati, da bo skupina EKR podprla to pobudo komisija se odziva na krizo, to je dejstvo, in trenutne strukture ne morejo rešiti te krize. Rad bi podal še nekaj komentarjev. Strinjam se s tistimi, ki so eh, komentirali hitrost odziva. Drugič, potrebujemo zagotovila, da uh, obstaja zmožnost absorpcije teh finančnih sredstev. A obstaja uh, potrebna infrastruktura, naprimer. Ljudje pogosto vidimo, da je denar, ki je hitro uh, porabljen uh, z dobrimi nameni, uh, nekaj drugega kot pa denar, ki je porabljen za zelo ambiciozne cilje, ki so jasno določeni. Hvala, gospod Olbricht. Najlepša hvala, gospod predsednik rad bi se pridružil gospe Tomasem, so eh, poročevalec za revizijo in eh, ukvarjamo se z revizijo. Začeli smo čisto na začetku, ne pa danes. Naša razprava o reviziji bo povzela to, kar eh, smo že spremenili v zvezi z uredbo. Uredba zelo jasno pravi, da potrebujemo enoten proračun. Vprašanje je, če je proračun še vedno enoten. A je to proračun, ki je enoten, ki ga eh, nadzirajo vse institucije, ali pa se pogovarjamo ne o proračunu, ampak o celotnem sistemu Evropske unije. Zdi se mi, da se vedno pogosteje pogovarjamo o celotnem sistemu. No, malce pretiravamo a imamo dva proračuna. En proračun bo sprejet, imel bo stabilne elemente, ki bodo povezani s prednostnimi nalogami in to bo proračun za 5-70 eh, let. In potem bomo imeli še en proračun, lahko mu rečemo proračun, in eh, to bo pomenilo, da se bodo države članice odločile, da če se kaj zgodi, dajo denar na mizo in da najdejo nove prednostne naloge ampak tukaj mora sodelovati tudi Evropska unija, Evropski parlament. Kakšen bo eh, delež prvega proračuna in delež tega, da je tukaj imenovanje drugega proračuna? A bo to 90-10 ali 40-60 eh, ali 50-50? Potem bomo imeli drugo Evropsko unijo in drugačen proračun. Naša razprava o reviziji se vedno bolj zaostruje. Nobenih dvomov ni, da je to danes potrebno. Nihče noče tega ustaviti, zato ker to pomoč potrebujemo. Ampak sprejemom odločitve danes bomo vplivali na sprejem jutrišnje odločitve. Vse, kar počnemo danes, bo namreč vplivalo na jutri, na prihodnost. Ne gre zgolj za uh, sredstva čez dve leti, kaj pa struktura čez dve leti. Uh, Zakaj ne bi rezervirali sredstev? Zakaj se ne bi z državami in članicami pogovarjali? Ne vem, morda se spomnite na aktivnosti gospoda Levandovskega. Vprašali smo ga, koliko denarja potrebujemo za uh, obzore 2020. In ugotovili smo, da nimamo denarja za strategijo 2020. Že v samem začetku smo to ugotovili. In to je sedaj vprašanje, ki je na mizi. Države članice bi se lahko odločile, katere so prioritete, koliko denarja potrebujemo in kakšna je rezerva. Rezerva za nujne primere, za posebne primere. Ali pa določimo prednostne naloge eh, kot fiksne točke in za ostale stvari bomo videli v prihodnosti. Politično vprašanje, še posebej v nekaterih državah članicah, tudi v moji državi članici, je naslednje. Kaj bolje? Imeti proračun, ki je fiksen, ki ima rezervo, ali pa vprašati države članice uh, vsakih. Uh, vsake tri mesece, dva, tri mesece, če lahko dajo več denarja v proračun eh, Evropske unije. Vprašanje je na to, koliko denarja bomo plačali znova in znova in znova. Temu lahko rečemo neka nujnost, ampak to ni nujnost, to je sprememba sistema. To ni rezerva, to je sprememba uh, sistema. Komisija ni več uh, akter, ampak je agencija. Nihče drug ne prosi za besedo. Gospa podpredsednica, vaša naloga je izjemno težka in občutljiva. Cenimo vaše delo, eh, cenimo vas in eh, vašo ekipo. Smo odbor za proračune in naša naloga je delati modro, preudarno, razumljivo. Evropejci in evropejke nas poslušajo. Naša naloga je pojasniti evropejcem in evropejkam, kaj počnemo, kakšen je naš proračun. In to v trenutku, ki ga je težko razložiti. Kot da bi delali na nekem satelitu. In odpraviti moramo to nerazumevanje eh, med državljani. Vprašanje je seveda, kako proračun oblikovati, ali imamo tranše v večletnem eh, finančnem okviru in potem moramo v nujnih primerjih najti um, rezervna sredstva. Ne vem, če lahko tako nadaljujemo. Po mojem mnenju ne. Naše vprašanje je naslednje. Želimo vedeti, če eh, so ministri za finance in predsedniki vlad in držav uh, ozaveščeni, če poznajo informacije, po mojem mnenju ne. Kako to narediti? Eh, če nam ne bo uspelo, potem bo eh, priprava večletnega finančnega okvira in revizija zelo um, zahtevno delo, polno frustracije. Ali lahko tem osebam povemo, da eh, mora biti proračun enoten in če pride do krize, potrebujemo tudi uh, krizna sredstva, rezervna sredstva, izredna sredstva. O tem je govoril tudi predsednik Juncker. Naloga ni preprosta, ampak pomembno je uokviriti to delo. Morda preprosto ne bomo več imeli uh, manevrskega prostora v sistemu, zato ker je teh kriz preveč. Hvala, da ste bili z nami, gospa podpredsednica. Izvolite, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala, hvala za komentarje, ki ste jih podali. Vem, da imate na njem redu še nekatere druge točke, tako da bom poskušala biti kratka. Prvič, svet se, svet se je spremenil, naš proračun pa ne. To je dejstvo. Znotraj te nove realnosti, ker imamo stabilno ravnovesje, ki nam je v preteklosti dobro služilo, imamo prijatelje eh, kmetijstva, prijatelje kohezije, prijatelje Rabata, to ravnovesje nam ne služi več tako dobro. Morda. Morda bodo stroški večji kot pa eh, prednosti, ki jih prinaša ta finančni mir v narekovajih. Obenem moramo takoj ukrepati na področju ki je za naše državljane najpomembnejše. In ponosna sem na to, kar smo naredili. Skupaj smo namreč znotraj zelo strogega proračuna zbrali 6 milijard uh, evrov, da bi se lahko odzvali na to krizo. Nisem bila povabljena pri eh, prejšnji točki na enem redu, ampak nekdo je vprašal, kaj počnemo. Naj vam dam primer. Za Turčijo imamo dva projekta, ki izhajata iz naših zavez. 110 tisoč eh, sirskih otrok želimo poslati v šolo. Vemo, da eh, je možnost, da bi se njihove družine v tem primeru selile precej manjše. In na to imamo še 30 eh, milijonov, ki jih želimo nameniti hrani, elektronsko kartico dobijo ljudje, ki jo lahko uporabljajo v trgovinah. In to bi veljalo za približno 750 eh, tisoč otrok. S tem bi eh, prav tako znižali eh, težave. Temu nismo namenjali zgolj denarja, ampak smo ta denar uporabljali za to, da bi pomagali. Kot ste videli, so odgovori zelo razrvani, zelo različni. Res je, prizadela nas je kriza, ki jo nobena regija, nobena država ne more kar tako absorbirati. Gre za ogromno ljudi. Seveda je zavladal kaos. Eh, milijon in pol ljudi, ne glede na to, kam bodo odšli, bodo ustvarili nek šok, to je dejstvo. Ampak komisija je eh, strukturirala ta odziv, prioritizirala odziv in zbirala sredstva. ali bo revizija proračuna konec leta odražala vse to? Upam, upam, da bo. Pripraviti se moramo na težke razprave. Upam, da bomo eh, k mizi pristopili z našimi državljani v misli, da se ne bomo eh, borili na vse eh, pretege, ampak da bomo skupaj delali zato, da pridemo do rešitev upoštevati moramo tudi nekatere eh, omejitve, ki so bile eh, predmet eh, dogovora in ki jih bomo težko spremenili brez soglasja vseh. Kaj lahko spremenimo? Pripravljamo seznam stvari, ki jih lahko spremenimo in poskušali bomo izkoristiti vse in vsako priložnost za to, da bi zagotovili boljšo uporabo proračunskih sredstev uh, v sklopu te revizije. Uh, večletnega finančnega okvira. Strinjam se s tistimi, ki ste govorili o predvidljivi nuji. Eh, nuji. Srce se mi para. Pred, dvemi, eh, pred dvema letoma sem govorila eh, o tem. In seveda nisem vesela, da imam sedaj prav. Govorila sem o težavah, ki nas čakajo v prihodnosti. Ampak takšna je pač človeška narava. Zatiskamo si oči, dokler kriza ni pred našimi vrati. In to je realnost. Zakaj ljudje, ki so kadilci, prenehajo kaditi, ko dobijo raka na pljučih, ko je že prepozno? Takrat prenehajo kaditi. To je pač del naše eh, genetike, del našega ustroja. In to ni neki zgovor. Ko se je grška kriza poglabljala avgusta, smo se Eh, v komisiji pogovarjali, če bi morali vzpostaviti humanitarni instrument za Evropo, ker smo menili, da bo morda potreben. In na to so številni dejali, ne, ne, ne, tega ne moremo narediti v Evropi, mi smo Evropa, smo močni, tega ne potrebujemo, ampak to sedaj potrebujemo. Sprejmem to kritiko eh, tudi do mene, ker bi morala pri tem bolj ustrajati, ampak sedaj uh, imamo te instrumente, pripravljeni so, ljudje eh, me sprašujejo, če bomo to takoj uporabljali in samo odgovorim da. Imamo mrežo 200 organizacij, ki bodo zagotavljale humanitarno pomoč. Uh, znotraj Evrope in ki jo sedaj zagotavljajo že zunaj Evrope. Pogovarjamo se uh, ICOC, uh, UNHCR, UNICEF, uh, organizacija uh, rešite otroke in tako naprej. Z vsemi temi organizacijami se pogovarjamo, tudi z grškimi organizacijami, naprimer uh, Solidarnost. Obstajajo številne dobre organizacije, ki delajo na terenu. Upam, da bo uh, Eh, do te organizacije še pred plenarnim zasedanjem aprila začele eh, delati. Zato, ker nam zaupajo, da bodo dobile eh, finančna sredstva. Vedo, da jih parlament ne bo razočaral in vso to podporo jim bom predstavila, jim bom prenesla, ko se z njimi srečam. Sedaj delajo na podlagi sredstev, ki bodo šele dobili. Želim vam dati besedo, da bomo še naprej poskušali uh, okrepiti vlogo uh, parlamenta pri izvajanju nadzoru nad uh, temi instrumenti. Obstajali bodo, tako da moramo izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo, da se odzivamo na prednostne naloge, ki jih nismo mogli predvideti. Uh, Zagotoviti moramo, da parlament sodeluje, v nacionalnih eh, proračunih imamo manevrski prostor, imamo takšne rezerve, ampak nacionalni eh, proračuni so predmet nadzora nacionalnih parlamentov tovrstnih eh, postavk. Sedaj, ko smo v tem uh, uh, pogumnem novem svetu, moramo govoriti tudi o tem. Danes vam še ne morem dati odgovora, pripraviti ga moramo, biti moramo zelo previdni, pri tem bomo sodelovali z vsemi, ampak to je naloga, ki nas čaka. Še na nekaj morate biti zelo ponosni. Pravite, potrebujemo več prožnosti. Da. Ampak vi ste to omogočili. Vi ste omogočili, da lahko naredimo vsaj nekaj, karkoli. To je nekaj uh, vaš dosežek. In želela sem povedati, da kar se tiče uh, proračunskega napredka, uh, ste za to uh, odgovorni vi. Upam, da ste uh, ponosni, seveda frustrirani, ampak tudi ponosni na to. Madam. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Najlepša hvala. Gospod splošni poročevalec, imate kakšen komentar? resnično na kratko. Ko so zadeve nujne, parlament izjemno hitro dela. Vzamemo denar iz nujne pomoči, eh, nakažemo denar za eh, begunce. Pred dvema dnevoma smo to prošnjo dobili, danes bomo to naredili komisija lahko vedno računa na nas pri teh zadevah, mi pa računamo na komisijo. Sri, eh, spomnim se eh, sej, ko smo zelo težko zagotovili prožnost eh, za proračun za leto 2016. Brez te prožnosti bi nastal ogromen kaos. Ampak vse politične skupine in celotni eh, parlament eh, verjamejo v razum. Eh, še preden se pojavijo težave. 4. aprila bomo o tem govorili v eh, odboru, na to glasovanje 11. aprila v, v eh, odboru in na to plenarno zasedanje o eh, tem dabu. Še enkrat najlepša hvala, gospa podpredsednica. Podpiramo vas uh, in uh, Zahvaljujemo se vam. Kolegice in kolegi, ustavili smo se pri peti točki, to so pilotni in pripravljeni ukrepi v proračunu za leti 2016 in 2017. Besedo bom predal gospodu Fernandešu. Ampak gospod Fernandez se je pogovarjal z gospodom Bögejem. Da, gospod splošni poročevalec, izvolite. No, dejali ste, da bomo o tem govorili popovdan, tako da sem se uh, že malo spozabil, ampak hitri bomo. 90 pilotnih projektov imamo in pripravljenih ukrepov, ki so bili sprejeti. 63 pilotnih eh, projektov, 27 pripravljalnih ukrepov, govorimo o 2016, 39,8 eh, milijona evrov za pilotne projekte, 28,1 eh, milijona za pripravljalne ukrepe, med 700 milijo, uh, tisoč in 3 milijoni uh, denarja bomo imeli in med 700 uh, eh, tisoč in 2 milijonoma uh, za plačila. Drugo poročilo bo pripravljeno, upamo, skupaj z osnutkom proračuna za leto 2017. Vse druge elemente poznate, če imate kakšne dvome, pa bom na, na njih odgovoril. Hvala. Gospod Gajer, kakšno je stanje za leto 2017? Enako. Sam kožo. No, to pa je dobro slišati. Če bi imeli še več denarja, to prav tako ne bi bilo slabo. Nekateri pilotni projekti bodo postali ukrepi na ravni Evropske unije in morda bi bilo treba govoriti tudi o, o vojnici. Upoštevati je treba tudi eh, časovne roke za ulaganje pilotnih projektov in eh, ukrepov. Zahvaljujem se poročevalcema ki sta kot ponavadi bila zelo jasna. Kakšno vprašanje? Očitno ne. Prav, potem pa bomo prekinili sejo. Skupaj smo govorili o vprašanjih eh, z dnevnega reda danes do povdan. Pogovarjali smo se predvsem o eh, Turčiji gre za nekatere bistvene elemente, o katerih je treba govoriti in o katerih je eh, treba razpravljati in dobiti odgovore na vprašanja. Nadaljujemo danes popoldan ob treh.